naslednji točki. In to je poročilo gospoda Kapata o dostopu javnosti do dokumentov evropskih institucij. Besedo dajem gospodu poročevalcu Kapatu. Štiri minute imate na voljo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. To poročilo zadeva stanje javnosti objavljanja in dostopa do dokumentov Evropske unije in hkrati ponuja priložnost za e, določena priporočila. Poskušal bom v, v tem kratkem času, ki ga imam na voljo, izpostaviti tri glavne točke. Prvič, svet in vlade držav članic se sestajajo in imajo zakonodajne pristojnosti in zato bi morali njihovi sestanki biti javni. Njihovo delo in odločitve, ki jih sprejemajo, bi morali biti dostopne javnosti javnosti. Še zlasti skušam to povdariti zaradi tega, ker skupina EPP daje predloge sprememb o ločenem glasovanju o določenih delih tega poročila. Upam, da to ločeno glasovanje ne stremi k temu, da določenih predlogov sprememb ne bi sprejeli. Zakaj? Zato, ker tretji odstavek, naprimer, skuša zagotoviti upoštevanje sodbe v zadevi Turko, Turko, ki je nekdanji poslanec in ki je zmagal v svoji zadevi glede pravne službe evropskih institucij in tudi glede obveznosti držav članic da razkrijajo mnenja pravne službe sveta v zakonodajnih postopkih in zato bi res želel zagotoviti, da ne bi bilo glasov proti temu tretjemu odstavku, pa tudi ne proti devetemu odstavku, v katerem se zauzemamo za to, da bi vedeli, kaj se dogaja v koreperju. Morali bi poznati njihove sejne dokumente, eh, morali bi preprečiti, da bi vsi dokumenti, ki zadevajo mednarodno politiko in diplomatske zadeve, ostali tajni. To je zelo pomembna točka. Še druga točka točka, ki jo želim eh, izpostaviti, zadeva naš parlament. Zato, ker naš parlament bi moral dajati zgled za javnost podatkov, tako kot radikalci italijanski govorijo o um, javni matični knjigi parlamenta. Morale bi biti dane javnosti v pogled vse prisotnosti, odsotnosti, načini glasovanja ter zneski, ki jih prijemajo evropski poslanci. In še nekaj. Napačno bi bilo, in to poudarjam zato, ker vidim, da je tudi za uh, peti odstavek zaprošeno ločeno glasovanje, uh, torej, kadar skušamo zagotoviti tajnost določenih informacij, smo gotovo bolj pod udarom določenih tudi agresivnih in demagoških pobud napirjenih proti evropskim poslancem. Vemo, da so nekateri kolegi snemali druge kolege in da si izmišljujo, da imamo znotraj parlamenta vohune in tako naprej. Torej, naš cilj ni ta, da bi takšna dejanja preprečili, ampak da bi dopustili, da bi bilo naše del, delo povsem javno. Zato, da bi naša zasedanja, naši sestanki bili dostopni po internetu in da jih ne bi bilo treba na skrivaj spremljati skozi ključavnico. In še tretja točka. V sedmem odstavku vidim, da EPP ponovno prosi za ločeno glasovanje. Kadar zahtevamo, da se uporabljajo dokumenti pripravljeni z urejevalniki besedil, eh, ki omogočajo odprto uporabo znakov. To zahtevamo tudi zato, da bodo lahko osebe s posebnimi potrebami imele dostop do teh dokumentov. In zato mislim, da naš parlament ne bi smel imeti nič proti temu, da bi bili eh, dokumenti dostopni v odprtem formatu, zato da ga bodo lahko uporabljale tudi osebe s posebnimi potrebami v Evropski uniji. In zato poudarjamo, da je komisija sama predlagala reformo naših predpisov, to bomo videli v poročilu Kašman, ampak ta resolucija ponuja prvo priložnost za to, da lahko določimo nekaj referenčnih točk znotraj tega parlamenta in upam, da te priložnosti ne bomo zamudili na ta način, da bomo eh, skušali pomembna vprašanja pokazati kot nepomembna. Hvala. Sedaj pa ima v imenu komisije besedo gospa Valstrom. Izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, dragi člani parlamenta, hvala za to zanimivo in odlično poročilo, čestitke poročevalcu. To je pomembna tema, ki jo zelo cenimo, še posebej v času revizije uredbe 1049 skozi 2001. In če bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo, bo tudi samo potegnila te pomembne teme. To poročilo v principu govori o izvajanju uredbe 1049 in naj navedem enega od pozitivnih elementov izvajanja te uredbe. Kot kažejo kvantitativni podatki in kot priznava tudi poročilo parlamenta, institucije Evropske unije zagotavljajo dostop eh, do dokumentov v večji meri, kot je bilo to v preteklosti. Zavezani smo temu, da bomo še naprej spodbujali odprtost in preglednost. Seveda nekaj predlogov v poročilu presega uredbo 1049, nekateri tudi niso neposredno povezani z dejavnostmi komisije. Poročilo se ukvarja tudi z drugimi temami glede odprtosti in komunikacije z državljani. To zelo pozdravljam. To je zelo dobrodošel prispevek k, eh, k transparentnosti komunikaciji in pa uh, dajanju roke državljanom in povezovanju z njimi. To si zasluži podporo, pa tudi razmisle glede primera Turko. Eh, naj povem, da je komisija z vsem seznanjena, priznavamo potrebo po povečani transparentnosti. Uh, To velja tako za svet kot za komisijo in tudi vse institucije. In komisija bo zagotovila, da bomo ocenili vsak primer posebej za zahtevo po dostopu do dokumentov. Potem predlogi glede skupnih pravil o upravnih postopkih. To zahteva več razmisleka, kajti mnogi teh postopkov so zelo specifični po svoji naravi. V določenih primerjih so specifični tudi glede na institucijo in to pomeni, da bomo potrebovali nekaj več časa, da si ogledamo, kako to lahko rešimo. Priporočila, da se uredba 1.49 in 3.45 združita glede odprtja arhivov, to je pomembna in kompleksna tema. Člen 255 pogodbe o Evropski skupnosti in pa regulacija oziroma uredba 1949 se ne nanašata na vse institucije. To se lahko spremeni, tudi ko bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Tako se bo pravica do dokumentov razširila še na druge institucije in ne bo zelo enostavno preprosto združiti obeh uredb. Glede ombudsmana, ki je kritiziral javne registre komisije, bi rada zagotovila, da smo te pripombe zelo resno vzeli. In kot veste, imamo javen registr dokumentov, ki poteka in deluje že od junija 2002. Od takrat je komisija vzpostavila tudi poseben registr za postopek komitologije in pa registr za izseljene skupine. Zelo se trudimo, da bi posodobili tudi naše računalniške sisteme. To se seveda ne more zgoditi čez noč, na tem moramo delati dalj časa. Vedno bomo upoštevali potrebo, da se poveča uh, pokritost, javna pokritost uh, našega dela in poznate tudi mojo zavezanost temu. Treba je povečati eh, pokritost naših javnih registrov. Zavezani smo tudi k razvoju javnih registrov v interesu vse večje transparentnosti. V resoluciji govorite o vprašanjih upravljanja dokumentov, govorite tudi o projektu TransJai. Komisija podpira idejo o skupnem portalu, da bi tako zagotovili oziroma olajšali dostop državljanov do dokumentov to bi zahtevalo tudi skupno metodologijo. Gledati si moramo vse praktične posledice tega procesa glede dokumentov in pa referenc. Seveda bi si želeli portala, ki bo zagotavljal eh, dostop do, do dokumentov in na tem bi radi delali z vami še naprej. Glede projekta TransJaj, naj povem tisto, kar sem že povedala oktobra upamo, da bo do leta 2010 ta projekt odprt javnosti. Glede izmenjave informacij med institucijami pa naj povem to, da vem, kaj si želite in zakaj si prizadevate, ampak rada bi vas spomnila, da med našima institucijama že imamo delovno metodo za izmenjavo zaupnih informacij. To se upravlja z aneksom k okvirnemu dogovoru. Tudi vprašanje izmenjave informacij ni povezano z javnim dostopom, zato mislimo, da bi to morali obravnavati ločeno in ne tako, kot se obravnava zdaj. To poročilo in pa ta razprava sta zelo dragocen prispevek za to področje, tudi za čas, ko bomo v prihodnosti razpravljali o tem cenim prispevek parlamenta k transparentnosti in k temu, da to vprašanje ostane visoko na agendi Evropske unije. K tem vprašanjem se bomo vrnili še v bližnji prihodnosti, naprimer na skupnem sestanku odbora Libe s češkim predsedstvom naslednji teden. Takrat bom prisotna tudi sama in potem še čez nekaj tednov se bomo tudi ukvarjali s pomembno temo revizije uredbe 1049 mislim, da se razprava ne bi smela končati s tem. Odprti moramo biti glede eh, preglednosti in ogledati si moramo, kaj lahko naredimo tudi izven um, samih pravil o tem. Treba se prizadevati za aktivno širjenje informacij, za hitrejšo objavo dokumentov in druge podobne zadeve. Lansko leto sem naredila registr uh, Eh, ki je povezan z mojo pošto in je dostopen na internetu. In vsi lahko vidite, da lahko veliko dosežemo, če si za to tudi prizadevamo. Hvala. Hvala, gospa Wallstrom. Zdaj pa prehajamo na politične skupine. V imenu EPPED bo dve minuti govoril gospod Herrero. Hvala, gospod Kapato. Vaše poročilo je poročilo, ki je zelo dobro pripravljena. Dokaz za to je, da ni bil podan noben predlog spremembe na sestanku odbora za svoboščine. In to poročilo je sicer zelo splošne narave in sproža določene dvome. In te dvome bi izrazil na isti način, kot ste jih izrazili vi sami. Namreč, v poročilu zahtevate določene stvari, ki so nemogoče. Zahtevate stvari, za katere še nimamo pravne podlage. Namreč, dokler ne začne veljati Lizbonska pogodba, je nemogoče uskladiti eh, določene stvari glede javnosti naših podatkov, če določimo, da morajo podatki postati preglednejši leta 2009, je to nemogoče. Potem prosite tudi, da naj bi uh, imeli preglednost uh, in javnost sestankov političnih skupin, ampak ne, to eh, bi pomenilo konec zasebnega, privatnega značaja teh sestankov in meni se zdi, da take sestanke potrebujemo in eh, znotraj političnih skupin morajo sestanki potekati v tajnosti, morajo biti zasebne narave. Potem še nekaj. Mislim, da tudi nekaj drugih zahtev izražate na pretiran način. Zahtevate uh, da postanejo bolj pregledna določena pravila, določeni mehanizmi, ki so transparentni že sami po sebi. Torej bi morali definirati, kaj sploh je preglednost. Preglednost v tem smislu eh, se zelo približuje preprostosti. In še nekaj, še nekaj stvari, ki so popolnoma nepotrebne je v tem poročilu. Torej, razumem, da je za javno mnenje gotovo zelo lepo. Uh, vedeti, eh, da preglednost pomeni vedeti, koliko poslancev prihaja na plenarno zasedanje. Vse to se ve, gospod Kapato, oziroma koliko zaslužijo. Vse to se ve, gospod Kapato. Torej ne vem, ali je res potrebno posebej zagotoviti dostop do te vrste podatkov. Seveda se strinjam, da je treba zagotavljati večjo preglednost in tako naprej, vendar mislim, da moramo kot preglednost razumeti, da se stvari vidijo take, kot so in prispeva dodati dodatno k preglednosti na ta način, kot ga vi predlagate, gospod Kapato, v tem ne vidim posebnega smisla. Najlepša hvala. Zdaj bo v imenu socialistov govoril dve minuti gospod Kašman. Hvala, gospod predsedujoči, in hvala, Marko, za zelo dobro poročilo, ampak mora se strinjati z drugimi v tej dvorani, da greš čez mero. Prejšnji govorec je rekel, da je nemogoče če ne bomo si prizadevali za nemogoče, kako bomo sploh dosegli spremembe. Seveda, Marko si presegal mero. Poslanci na spletnih stranih objavljajo, eh, kam gredo in kaj počnejo, vendar to ne pomeni, da so dobri in učinkoviti. In gre za dostop do vseh dokumentov, vseh treh institucij lahko delujejo v svoji zakonodajni pristojnosti. Zato si moramo prizadevati, določiti moramo, kaj je zakonodajna pristojnost, ogledati si moramo, kako je uredba delovala do zdaj in moramo jo izboljšati. Tu si sam želim skupaj z drugimi akteri in uh, vesel sem, da lahko tu pozdravim Cecilijo Valstrom, ki je švedska uh, ministrica in si tudi prizadeva za to. Vsi si želimo napredka na tem področju. Zakaj? zato, ker priznavamo, da veliko ljudi vidi, da se veliko stvari dogaja, predvsem v svetu, ki bi jih morali bolje nadzorovati. Tu so vključeni uh, nacionalni politiki, vendar ni jasno in ni javno, kako glasujejo. Treba je razkriti, kako ministri držav članic pravzaprav glasujejo, kajti oni so odgovorni v svojih državah članicah ljudem. In tako se bodo državljani tudi bolj počutili eh, del evropskih zadev. Gospod Kapato, če ne bi povedal, da si radikalec, ne bi nikoli tega ugotovil. In kot je rekel prejšnji govorec, je treba razkriti Eh, zadeve in razkriti tudi razlike, ki obstajajo. Upoštevati moramo, da je Evropa odgovorna državljanom in uh, moje srce je z vami, ampak poslušati moram tudi svojo glavo. Hvala. Hvala, gospod Kašman. Zdaj pa za skupino Alde dve minuti oziroma minuto in pol, gospod Alvaro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobrodošla, gospod podpredsednica. Jutri bomo glasovali o poročilu gospoda Kapata o dostopu dokumentov, do dokumentov. In gospod Kašman je zelo učinkovit poslanec in je tudi dokazal, da gre za to, da bi javnost dobila dostop do dokumentov. Kaj te o tem govorimo? Gospod Herrero ali Michael sta govorila o tem, da je, Michael, da je Kapata šel nekoliko predaleč, vendar pa mislim, da je to stvar interpretacije. Mislim, da to ni opravičeno. Torej, da bi naj prenašali seje, to je nekaj, o čem lahko govorimo. Vprašanje pa je, ali potem dovolimo, da bi lahko potem na željo poslancev imeli določeno sejo tudi za zaprtimi vrati, kajti imamo občutljive stvari, te moramo razrešiti med sabo, preden gremo v javnost. Zato mislim, da bi morali umazano perilo prati doma in ne na ulici. Seveda pa politične stranke vedno imajo interes dostopa do javnosti, če jim to seveda služi. Sicer ne bi organizirali strankarskih konferenc in jih ne bi prenašali na tak način, v tolikšnem obsegu kot jih. Takrat se nihče ne pritožuje, ko gre za to, če želijo prenašati vse v celoti. Mislim, da je Marko upravil dobro delo. Čeprav sedaj prihajajo predlogi za izboljšave iz drugih političnih skupin in moram reči, da so nekateri predlogi zelo dobri in je potrebno o njih razmisliti, kaj se drugih dveh institucij tiče, pa parlament igra pionirsko vlogo, kar se preglednosti tiče in zato mislim, da tega ne bi izpostavljal. Kar se dostopa do možnosti, do dokumentov tiče, kar se prenosa sej in dejavnosti poslancev v Evropskem parlamentu tiče, pa smo bolj odprti kot katerikoli nacionalni parlament. To pa ne pomeni, da seveda ni možno stvari izboljšati pri vseh institucijah, predvsem pri svetu, ki ga žal danes ni. Michael je o tem že govoril. Vedeti moramo, kdo sprejema katere odločitve, kako, kdaj, da bomo poznali celotno ozadje. Še bolj pomembno pa je, da ustvarimo dostop do dokumentov, naprimer po postopku komitologije, kajti to je poseben primer. Tukaj šlo naprimer za tekočine v ročni prtljagi. Kajti tukaj nismo točno vedeli in celo mi, poslanci, ne. In uh, zato, da bi javnosti dali možnost, da imajo pogled o politične dejavnosti, smo dali to možnost preglednosti in zato se zazemamo za to. Hvala lepa, gospod predsedoči, za dodatni čas. Hvala lepa, Marko. Jutri bom preglasan tukaj in upam, da bomo dosegli dober rezultat. Hvala. Gospod Črnecki, minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa podpredsednica komisije, če želimo biti unija za državljane, ne za evrokrate, potem moramo biti bolj pregledni in dejavnosti organov Evropske unije morajo biti bolj odprte. Le tako bo unija spet pridobila na veredostojnosti. To smo izgubili nedavno. In sicer, ko smo skušali uveljaviti ustavno pogodbo ali ko nismo želeli objavljati določenih podatkov. Zato je to pomembna zahteva. Svet Evropske unije seveda mora objaviti določene podatke, torej tudi seje sveta morajo biti odprte za javnost. Prav tako mora obstajati dostop do dokumentov parlamenta, Evropske komisije in sveta, tako da ne bo prihajalo samo do tega, da smo izolirani drug od drugega, kar se informacij tiče. To poročilo je pomemben korak v pravo smer in prepričan sem v to, da gre dobro v nekaterih točkah predaleč, vendar pa včasih moramo storiti dva koraka naprej in potem enega nazaj. Gospod poročevalec lahko to upošteva, gotovo. Hvala, gospod Črnecki. Za skupino GUE NGL bo zdaj govoril, gos, govorila gospa Svensson. Eno minuto. Hvala. Poročevalec, gospod Kapato, kaže v svojem poročilu, da je treba še veliko stvari doseči, kar zadeva javnost in preglednost podatkov javnega značaja. In sama se tudi zauzevam za preglednost in zato se strinjam s predlogi sprememb, ki jih je podal sam poročevalec. Mislim, da je pomembno, da se parlament zauzema za večjo preglednost in mislim, da tudi poročilo gospoda Kašmana, ki se zauzema za iste stvari, bo lahko sprejeto. Mislim, da je pomembno, da zakonodajo sprejemamo na ta način, namreč vsako leto sprejemamo celo vrsto zakonodajnih besedil, ki niso avtomatično pregledne narave. Pomembno je, da zagotovimo njihovo preglednost tudi tako, da se pokaže, kako poslanci sodelujejo pri delu parlamenta in tudi kakšni so različni interesi skupin v parlamentu. Mislim, da je to zelo pomembno za javne registre predvsem. Mislim, da tukaj ne gre za neko populistično zahtevo, ampak za politično zahtevo. Gospod Lundgren, dve minuti imate na voljo. Öppenhet är er ett honorsbegrepp i demokratin. I demok Odprtost, to je pomembno za vse demokracije. V demokracijah voljivci volijo tiste, ki bodo sprejemali odločitve v njihovem imenu. In zato je pomembno, da imajo ti izvoljeni predstavniki tudi pravico, da dajajo informacije ali da ne dajajo informacij tistim, ki so jih izvolili. Žal pa ni vedno tako. Pogosto namreč zaupamo delo tistim, ki niso bili izvoljeni, na to pa želimo zagotavljati varnost, vsaj tako pravimo. Ampak pri tem obstajajo določene izjeme za preglednost. Mislim pa, da se moramo ponovno vrniti k vsem tem predlogom in načelom. Dan danes informacije ne morejo več ostajati tajne. Naši državljani imajo popolnoma legitimne zahteve in danes se ne moremo več skrivati za izgovori, s katerimi želimo zagotoviti tajnost informacij. Nekoč je bilo v Evropski uniji praktično vse tajno skoraj da celo imena komisarjev. In počasi, počasi se je Unija začela odpirati. Zelo pomembni koraki naprej so bili storjeni. Leta 1993 in na to leta 1998 smo se zauzeli za večjo preglednost in zato sem kar ponosen, ko ugotavljam, da ima moja država, Švedska, najdaljšo tradicijo glede preglednosti in javnosti javnih dokumentov. Eh, pomembno je seveda, da se upošteva sodba Turko, ki je bila izdana lansko poletje, vendar pa je pot do polne preglednosti v Evropski uniji še dolga, še veliko ovir bo treba preseči in zato mislim, da je treba podpreti poročilo gospoda Kapata, ki predstavlja začetek na tej dolgi poti. Sedaj pa minuta za gospoda Romanjolija. Le par sekund si bom vzel za to, da povem, da se strinjam v večini z delom, ki ga je opravil gospod Kapato in mislim, da je tudi prvi italijanski poslanec, ki je skušal objaviti imenik prisotnih članov ter število prispevkov itel, članov italijanske delegacije v tem parlamentu. Ampak veliko bolj zadovoljen bi bil, če bi italijanska delegacija, ki je toliko krat pokazala s prstom na kasto italijanske politike, govorila kdaj tudi o sebi. Verjetno bi bilo to precej pomenljivo in pokazalo na to, kakšne vrste dejavnosti italijanski poslanci opravljajo v tej skupščini če je dejavnost poslancev dobro upravljena, potem je gotovo neodvisna od razlogov, zaradi katerih so predstavniki voljeni. Zato podpiram poročilo Marka Kapata, za katerega bom tudi glasoval pozitivno. Hvala, gospod Marinesku. Dve minuti imate na voljo. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Gospod predsednik, Evropska unija temelji na načelu preglednosti. Na to načelo se sklicuje ta prvi in šesti člen pogodbe ter listina o temeljnih pravicah. Evropska unija je skušala vedno sprejemati odločitve na čim bolj pregleden način in čim bližji način državljanom. Zato Možnost do dostopa dokumentov povečuje zaupanje naših državljanov v evropske institucije. Ta dostop je v glavnem dobro zagotovljen, vendar pa je jasno, že iz direktive iz leta 2001, ki želi uh, regulirati ta dostop, da je treba ta dokument posodobiti. In to v tem smislu, da bodo vsi dokumenti, ki služijo kot podlaga za pripravo zakonodajnih aktov, javnosti dostopni. Komisija je ta priporočila upoštevala in jih je vključila v nov predlog uredbe eh, iz leta 2008. Tudi pogajanja in razprave vodijo k sprijetju boljše rešitve za vse nas. Državljani morajo biti informirani o teh odločbah, ki vplivajo neposredno na njihovo življenje. Hvala. Gospa Miko, izvolite. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Demokracija temelji na odprtosti. To je predvsem pomembno sedaj pred volitvami v Evropski parlament. Če bi poenostavili internetno stran Evropskega parlamenta, bi tako tudi spodbudili udeležbo na volitvah. Če bi ponudili informacije na razumljiv način, bi pritegnili tako mlade kot starejše. Pobuda Evropskega parlamenta v tem oziru je zelo dobrodošla, kajti državljani bi morali imeti dostop do vseh informacij, kako poslanci upravljajo svoje delo. Pomembno je ne samo prenašati plenarne zasedene, temveč tudi delegacije in seje odborov, tako da bi dali celostno podobo našega dela. Prav tako bi si želela enotnega medinstitucionalnega registra dokumentov, tako da bi državljani lahko na lažji način dostopali do dokumentov na enem mestu, do vseh potrebnih dokumentov. Podpiram poročilo gospoda Kapata. Minuto. Hvala, gospod Harkin, minuta gospa Harkin. Hvala lepa, gospod predsedujoči, čestitam gospodu Kapatu za njegovo poročilo. Pomembno je, da o tem govorimo tukaj v Evropskem parlamentu. Ko govorimo o odgovornosti in preglednosti, moramo začeti z nami samimi. In to pomeni vse institucije EU. Strinjam se z večino poročila, imam pa nekaj upozoril. Naprimer, zagotoviti moramo, da ko nudimo informacije o dejavnosti poslancev, da zagotovimo tudi to, da so to vse obsegajoče, kajti sicer bomo vedeli ceno vsega, vrednosti pa ni česar. Sicer pa je resnično poročilo zelo obsežno in naše delo je tudi zelo obsežno, ne gre samo za plenarna zasedanja. In tako bi poslanci morali vključiti vse dejavnosti, sicer bi izgubili zelo dragocene podatke o delu, ki ga upravljamo, ker bi bilo to nevidno. In Romanoli je dejal, da mediji ne zaznavajo njegovega dobrega dela. Dobro, novica je takrat, ko se delo ne upravlja. Torej, jedro vsega je, da potrebujemo več preglednosti, kar se našega zakonodajnega dela tiče. In strinjam se z gospodom Kašmanom, da bi vsi državljani morali imeti dostop. To je ključnega pomena, kajti sicer bodo euroskeptiki imeli še več materijala za svoje napade na nas. Hvala. Gospod Hans-Peter Martin, minuta. Moja izkušnja je zelo podobna tistim milijonov evropejcem. Gospa komisarka, leta 1999 sem prišel v parlament z velikim entuzijazmom. Potem pa sem storil to, kar je storilo veliko državljanov. Hotev sem vedeti, kako se sprejemajo odločitve, kam teče denar, kdo ga dobi, pa so, nam, so mi dejali, da se ne spoznamo na to. In potem sem videl, da se tudi sam ne spoznam na vse skupaj. Za veliko ukrepi je zavestno bil namen, da prikažemo to, da nihče ni odgovoren za določeno stvar. To počnejo institucije. Lahko pa vas samo opogumim, da greste še dlje, veliko dlje kot poročilo kapata in da date na voljo te temeljne podatke. To bi že bilo nekaj in to pravim sedaj po desetih letih. Onorevole Koeljo, per due minuti. Gospod Koeljo, dve minuti. Gospod predsednik, gospa podpredsednica Valstrom, spoštovani poslanci. Načelo preglednosti je temeljno načelo Evropske unije. Zaradi demokratične narave naših institucij to načelo omogoča sodelovanje državljanov pri postopkih odločanja in zagotavlja večjo legitimnost javnim organom pri svojih odgovornih nalogah pred državljani. Zato je treba zagotoviti javnost dokumentov, dejavnosti in odločitev. To je bistvenega pomena pri sodelovanju med državljani in inštitucijami. Sam sem že kritiziral pred svetom kršitve te preglednosti pri sodelovanju, ker se mi zdi bistvenega pomena v postopkih pri naših institucijah. Zato pozdravljamo sodbo, ki jo je izdalo Evropsko sodišče v zadevi Turko, ker ta postavlja načelo, po katerem je treba razširjati podatke o poteku zakonodajnega postopka ter o sprijetih odločitvah v postopku odločanja. In zato to poročilo daje odgovore za eh, nezadostno upoštevanje javnega in preglednega značaja, pa eh, hkrati kaže, da moramo spoštovati pravno podlago, ki jo imamo na voljo. Vendar pa poročilo gotovo v svojih zahtevah kaže, da gre poročevalec veliko dlje od tistega, kar nam pravna podlaga eh, zagotavlja, kot so na to upozorili že kolegi pred menoj, gospod Kašman in drugi. Samo Evropsko sodišče v zadevi Turko pravi, da je treba uporabljati načelo javnosti ob upoštevanju ravnovesja med tveganjem, da se škodi javnemu interesu in uh, z preveliko dostopnostjo določenih podatkov. Zato, gospod Kapato, ne moremo celoti podpreti vašega poročila. Hvala. Gospod Kirita. Gospod predsednik, želel bi poudariti naslednje. Gospoda Kapata so na začetku podpirali številni kolegi, ampak 18 predlogov sprememb, ki je bilo vloženih naknadno, pa ne uživa iste podpore pri kolegih. Pa vendar, več preglednosti pri našem delu je zelo potrebne za zagotavljati kredibilnost pred našimi državljani. Vseeno pa spletne strani, na katerih so objavljene dejavnosti vseh poslancev, bi gotovo morale vključevati tudi druge podatke, tako da bi državljani lahko videli, koliko posamezni poslanci prispevajo k postopkom odločanja v Evropski uniji, poleg njihovega sodelovanja na plenarnih zasedanjih in tako naprej. Hkrati bi morala tudi njihove razprave biti javna. Sam svet bi moral da, biti zgled za preglednost, če preden ga k temu eh, prisili Lizbonska pogodba. Hvala. <clears throat> panie przewodniczący! obywatelskie to także. gospod predsedujoči državljani imajo določene pravice in ena od teh je pravica do informacij o tem kaj se v njihovem imenu eh, dogaja in kaj se v njihovem imenu pogovarjajo izvoljeni predstavniki. To se tiče predvsem institucij Evropske unije, naprimer sveta, ki ima veliko dokumentov, eh, vendar pa je dostop do njih težaven in ko so informacije objavljene na spletni strani, bi morali te informacije predstaviti na uporabniku prijazen način. Vendar pa ni, ima vsak možnosti uporabljati interneta in veliko ljudi je zato prikrajšanih za te informacije. Ljudje morajo v javne knjižnice, še posebne težave pa imajo ljudje s posebnimi potrebami pri dostopu do informacij in to je treba upoštevati. Najlepša hvala. Preglednost se je izredno razvila v Evropski uniji in s tem se lahko vsi strinjamo in to že od uporabe uredbe 1940 naprej. V zadnjih letih smo ravno tako videli izredno zanimive dejavnosti, ki jih opravlja komisija in to ni bilo vedno enostavno. Ampak treba je reči, da je naše sodelovanje v zadnjih letih zelo dobro. In zato mislim, da je treba povedati, kadar komisija določene stvari počne dobro. Ampak seveda, gospod Alvaro je to že povedal, določeni zakonodajni akti in obrazložitve niso vedno javnega značaja. Vendar pa je pomembno tudi vedeti, kaj se dogaja, kaj se počne. Saj ne zahtevamo, da bi vedeli, kaj se dogaja in počne iz dneva v dan. To ne bi bilo najbolj primerno. Pomembno pa je dajati na voljo primerne informacije. Jaz se strinjam z gospodom Kapatom, če to le ne pomeni dodatnega upravnega in birokratskega bremena. Hvala. Gospod Rogalski. Hvala. Mislim, da bi izhodišče moralo biti, da živimo v državah, ki, kjer velja vladavina prava in zato imajo državljani v teh državah absolutno pravico do preglednosti in odprtosti. To pomeni, da zakonodajni osnutki morajo biti na voljo javnosti. V svetu pa trenutno ni tako. Njihovi dokumenti se ne objavljajo, ostajajo skriti pred očmi javnosti in morali bi imeti portal, ki bo zagotavljal dostop do teh dokumentov. To bi bil najboljši način, kajti administracija ponavadi skriva stvari pred javnostjo in to moramo upoštevati in ohraniti odprto. Gospod Ojli na vrsti. Uh, Hvala. Gospod predsedujoči, poslušala sem to, kar je povedal gospod Kapato. Dve stvari imamo. Zakonodajno delo in pa dostop do dokumentov. Glede dostopa do dokumentov podpiram to, kar imenujemo aktivna transparentnost glede svobode do podatkov. Sem za zmanjšanje tajnih sestankov na ravni sveta. Moramo vedeti, kako naši ministri glasujejo, da bomo lahko uh, jih imeli za odgovorne. Uh, in da se ne bo nadaljevalo s kulturo uh, krivde Brusla. Treba je pregledati tudi parlamentarno delo na vseh ravneh, uh, treba je zagotoviti ljudem dostop do podatkov o delu poslancev, kajti njim smo odgovorni. Poleg tega se zauzemam, da so sestanki odprti javnosti. Ne bojim se transparentnosti tu, kot politiki opravljamo častno delo in ta častni poklic moramo tudi zagovarjati. Hvala. So. Gospod Patuco. Sono assolutamente. Popolnoma prepričan sem, da poročilo gospoda Kapata skuša zagotoviti, da ne bi žalil pravic javnih uradnikov, ki želijo zagotoviti svojo zasebnost ter ohraniti možnost, da bi določene situacije, ki morajo ostati tajne, tajne tudi ostale. Zato je to gotovo izredno pomemben razlog, zaradi katerega lahko sprejmemo njegovo poročilo. Vendar bi pa želel spodpokopati zaskrbljenost številnih izmed nas, ki mislijo, da bo to škodilo njihovi zasebnosti. Poglejmo, kaj pa se zgodi, če nek javni uradnik želi vedeti o tem, kaj počnemo mi državljani. Nobene tajnosti ne moremo imeti. V vseh državah članicah lahko celo prestrezajo zasebne telefonske pogovore med zakoncema, med starši in otroki in tako naprej. Zato se absolutno ne smemo bati tega, da bi državljani točno vedeli, zakaj in kako nastajajo in stopajo v veljavo zakoni in drugi predpisi, ki jih sprejema komisija in naš parlament. Zato hvala za to pobudo. Gospod Sacijeski, minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Transparentnost in odprtost. To morata biti osredna elementa vsega, kar počnemo v imenu Evropske unije in teh institucij. Če bi bilo tako, potem bi ljudje zunaj institucij, običajni državljani, bolje razumeli, kaj se dogaja na evropski ravni. Mislim, da obstaja kriza zaupanja. Zdi se mi, da bi na ta način lahko pomagali popraviti situacijo. Institucije doživljajo krizo zaupanja in to je sporočilo različnih referendumov, ki smo jih videli v zadnjem času v Franciji, na nizozemskem in na irskem. Mislim, da moramo zagotoviti javno sprejemanje institucij in doseči podporo za delo teh institucij. To bo dalo dodatno avtoriteto odločitvam, ki se sprejemajo v imenu ljudi. Mislim, da mora tu svojo vlogo odigrati tudi Evropski parlament kot eh, član Evropske institucije oziroma član Evropske unije. Hvala. Hvala, to je bil zadnji predpis. Prispevek besedo ima komisarka Valstrom. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala lepa za to razpravo. Mislim, da je težko jo povzeti, vendar pa, če naj to storim, bi ponovila to, kar ste že dejali sami, da gre za temeljni element vsake demokracije. Raje gledam na to z vidika državljana, pravico državljana, da ve, kaj se dogaja, da ima dostop do dokumentov in da lahko sledi in je tudi obveščen o vsem. Za vse nas je pred nami ključno leto, kajti 7. junija bodo državljani EU volili poslance v Evropski parlament in to je temeljnega pomena, da imamo dostop, da imajo dostop do dokumentov še vedno nosimo breme zgodovinskih razlik v kulturah in pogledih, glede tega, kaj bi naj bilo javno in kaj ne. Mislim, da se še vedno spopadamo s tem. Prihajam iz države, kjer imamo zelo dolgo tradicijo načela odprtosti in dostopa do dokumentov. V drugih državah članicah pa je ravno obratno. Najprej imamo skrivnosti, potem pa izjeme, ki niso skrivnostne in so na voljo javnosti. To je nekaj, s čimer se moramo spopasti. Poročilo mislim, da je pokazalo tudi vse povezave in medsebojne povezave med temi vprašanji in da si moramo to ogledati tudi z političnega stališča. Torej, ko govorimo o Lizbonski pogodbi, da bi naj imeli večji dostop do dokumentov in informacij in bi tako ne imeli evroskeptiki več priložnosti napadov in bi vedeli, kaj se dogaja v svetu. Gospod Kašman in ostali so to omenili. To je zelo pomembno za vse nas. Tako da menim in upam, da se lahko zanesete name tudi vsakodnevno, da bo komisija skušala izboljšati dostop do svojih dokumentov. Videli bomo, kaj lahko storimo glede registrov, odborov in drugih stvari, ki jih je omenil gospod Kapato to nam je v veliko pomoč. Mislim, da je potrebno pritiskati na komisijo. Istočasno pa ste pokazali, da se to tiče tudi parlamenta. Tudi parlament se lahko izboljša in lahko doda odprtosti in preglednosti. Gotovo pa je to del krepitve demokracije v Evropi. In pri pripravi za volitve v Evropski parlament, bomo vsi imeli tudi priložnost kaj postoriti. To bo zadnji test za vse nas. Hvala lepa za razpravo. Kmalo pa se bomo k temu vrnili tudi o razpravi o 1049. Hvala, besedo dobi poročevalec. Hvala, predsednik. Predvsem bi se želel zelo zahvaliti gospe komisarki. Prej tega nisem omenil, ampak poročilo priznava, da je pri dostopu in pri pozitivnih odgovorih na upravljanje zahtevke do dostopa do dokumentov prišlo do bistvenega izboljšanja. Vendar pa sem hotel izpostaviti, da gre tukaj za zauzemanje za neko spremembo same paradigme in sicer, da je informacija že v trenutku, ko se ustvari namenjena temu, da postane javna. Jaz ne bi želel tukaj prispevati k dodatnemu birokratskemu bremenu, da bi vse morali objavljati nujno na kakršenkoli način, ampak zauzemam se za sistem, da bi se omogočil dostop ne samo do samega dokumenta, ampak do informacije, ki je na voljo že v trenutku, ko se ta dokument ustvarja. In kar zadeva zasebno naravo sestankov političnih skupin, s tem odgovarjam gospe kolegici Dojl in kolegu Ereru, ki je sicer že odšel, tukaj govorim v imenu večje in prikladnejše razpoložljivosti informacij, kar pa ne pomeni, da politične skupine ne bi imele možnosti sestajati se za zaprtimi vrati. Ne gre za to, da bi se zauzemal za neko absolutno ideološko odprtost vseh sestankov, ampak ne zdi se mi, da je res to, kar je rekel gospod kolega Herero in sicer, da so informacije o prisotnostih in o glasovanjih vse na voljo. To ni res. Imamo zapisnike posameznih odborov in informacijo se lahko sestavi, če se. Um, gre v pravi raziskovalni postopek in skuša ugotoviti, kaj se dogaja od odbora do odbora. In sam to vem, zaradi tega, ker eh, sem bil sam žrtev uh, italijanskih novinarjev, ki so na prvi strani časopisa objavili veliko sliko in članek, v katerem so napisali, da sem eden izmed najbolj odsotnih italijanskih poslancev v Evropskem parlamentu in to sploh ni bilo res. Zato mislim, da moramo mi se zauzemati za to, da dajemo na voljo določene informacije, tako da bomo zagotovili čim večjo berljivost in uporabnost teh informacij in s tem preprečevali razne zlorabe teh informacij. Dobro vem, da dostojanstvo dela poslancev ne izkazujemo z odsotnostjo ali prisotnostjo. Vendar pa mislim, da ne bi smeli biti prav mi sami tisti, ki polovico teh podatkov skrivamo e, in tako omogočamo demagoškim in populističnim manipulacijam, da z nami manipulirajo. In predvsem, kar zadeva zahtevek, Eh, Evropske ljudske stranke po ločenem glasovanju. Upam, da ne bo prišlo do kakšnih velikih presenečenj v zadnjem trenutku. Tako da se vsem zahvaljujem za tolerantnost in za eh, sodelovanje v razpravi. Hvala, gospod Kapato. Torej, razprava je zaključena v zvezi s tem poročilom. Glasovanje pa bo na dnevnem redu jutri. Sedaj imamo na dnevnem redu poročilo gospoda grofa Aleksandra graf Lambsdorfa. Gre za poročilo o usklejevanju postopkov za odajo javnih naročil. Izvolite besedo. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. 13.